Colleagues. Kolegi, mislim, da lahko začnemo našo sejo. Smo pri deveti točki dnevnega reda. To je zelo dobrodošla izmenjava mnen z Jonathanom Hillom. Jonathan, pozdravljam ste med nami na tej redni seji odbora Ekon. Komisar Hil nas je obiskal že februarje, ko je predstavil zeleno knjigo o kapitalskih trgih in razprava je bila izjemno pozitivna. To pa je njegov prvi obisk, ki se bo nanašal na vse pristojnosti komisarja. Dobrodošli torej. Z velikim zanimanjem smo prebrali zeleno knjigo in pripravljamo tudi zgodni odziv Evropskega parlamenta v, obliku, v obliki resolucije odbora. O tej resoluciji bomo glasovali na plenarnem zasedanju maja. Poleg tega pa pripravljamo tudi poročilo na lastno pobudo o vplivu zakonodaje, ki je bila sprejeta v, manda, v prejšnjem mandatu in koordinator gospod Balc bo spregovoril o splošnih eh, temah, eh, ki jih izpostavlja tudi zelena knjiga Evropske komisije. Gre za ravnotežje med finančno stabilnostjo in rastjo. To je vprašanje ključnega pomena. Vemo, da je to zelo pomembno vprašanje, ki mu namenjate veliko pozornosti in to bo tudi ključen dokument v prihodnih tednih in mesecih, ko bomo govorili o določenih pomembnih vedikih eh, bančne eh, uredbe in pa bančne unije. Poleg tega bomo govorili tudi o vlogi komisije na mednarodnih oziroma v mednarodnih forumih. In razpravljali bomo o priporočilih Eh, ki so podana na ravni teh eh, forumov. Ta odbor se intenzivno ukvarja z vsemi eh, predlogi, ki jih še nismo zaključili v prejšnjem sklicu. Potem moramo uspešno zaključiti pogajanja o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, o pranju denarja. Poleg tega moramo pričeti tudi, aprila bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju o, o, o skladih denarnega trga. V odboru smo že imeli zelo dobro glasovanje in zato uh, prosimo za sodelovanje Evropske komisije, predvsem pri zagotavljanju finančne stabilnosti. Zagotoviti pa je potrebno seveda tudi preglednost. Vso srečo pri tem in prihodni teden bomo uh, glasovali tudi o, o predlogu o, o kriterijih, primerjalnih kriterijih, potem pa bomo glasovali tudi o strukturni reformi, torej veliko dela nas čaka in računamo na vas, da boste pomagali to zakonodajalcema, eh, da eh, te predloge k malu tudi izvedemo. Danes zjutraj smo s komisijo pa tudi z ESMO razpravljali o zelo pomembenih ukrepih in jasno, je, da moramo nadaljevati z eh, zelo eh, dobrim eh, sodelovanjem na tem področju. Dobro se zavedam izzivov, ki nas čakajo. In poleg tega je pred nami še veliko dela na tem področju. In ogledali si bomo tudi način dela, tako da se bomo lahko osredotočili na prioritete političnih skupin in pa poslancev Evropskega parlamenta. No in tako torej upamo na odlično sodelovanje z vami. Brez nadaljnega vam dajem besedo, gospod komisar. Um, very... Najlepša hvala in hvala lepa za ta uvod. Zelo vesel sem, da sem ponovno tukaj mesec dni potem, ko smo razpravljali o zeleni knjigi na temo Unije kapitalskih trgov. Mislim, da smo takrat imeli zelo dobro izmenjavo mnen in zelo hvaležen sem bil za vse predloge in komentarje, ki ste jih podali. Mogoče bomo o tem uh, razpravljali tudi danes. Predvsem pa sem vesel, da imam danes priložnost za nekoliko širšo razpravo o celotnem portfelju, za katerega sem odgovoren. Poleg tega pa vas bom seznanil z uh, zadnjim razvojem dogodkov na tem področju. Preden preidem na to, bi se rad zahvalil številnim članom odbora Ekon, s katerimi sem eh, zelo dobro sodeloval od novembra. E, ta, eh, je odbor, ta odbor je odbor, ki ga močno eh, cenim eh, in ki uživa visok ugled in sedaj razumem, eh, zakaj. Na svojem zaslišanju sem predstavil pet eh, temeljnih prednostnih nalog Prvič, želim izvesti reforme zadnjih petih let, drugič, zaključiti želim eh, z izvajanjem finančnih reform, tretjič, zagotoviti želim dosledno izvajanje mednarodnih standardov in načel, četrtič, eh, razviti želim unijo kapitalskih trgov in eh, petič, želim zagotoviti več prednosti enotnega trga za državljane. Naj najprej eh, povem, kaj se je zgodilo na teh petih področjih. Najprej naj pridem k izvajanju in eh, najpomembnejša tema tukaj je zagotovo bančna unija. Dosegli smo dober napredek. Enotni mehanizem nadzora je eh, prevzel odgovornost za nadzor 1. novembra. Z podporo tega odbora smo imenovali odlične eh, člane eh, tega odbora oziroma enotnega odbora za reševanje. Dobro so začeli z delom in prvo plenarno zasedanje bodo imeli jutri. Pred Božičem smo se dogovorili tudi o osnovnih prispevkih držav eh, članic v ta uh, enotni uh, sklad uh, za reševanje. Sedaj eh, se bom posvetil direktivi o sanaciji in reševanju bank eh, oziroma izvajanju te direktive in pa eh, izvajanju medvladnega sporazuma, ki so ga ratificirale vse države članice. O tem sem spregovoril tudi pri zadnji seji Ekofina. Kar zadeva ukrepe na drugi stopni, veste, da nas čaka še veliko dela. Več kot 400 pooblastil je bilo podanih v okviru zakonodaje na prvi stopni in komisija jih je letos uporabila 345. Potrebno je poskrbeti seveda tudi za pravo ravnotežje in se soočiti z eh, tveganjem, pri tem pa moramo imeti sorazmeren pristop. Z sodelovanjem v strokovnih skupinah je bil parlament eh, udeležen pri pripravi delegiranih aktov že od samega začetka takoj, eh, ko bo usnutek tehničnih standardov eh, pripravljen eh, in predložen komisiji, bo posredovan tudi so zakonodajalcama. Vem, da zelo dobro izkoriščate termine, ki so na voljo glede ukrepov na drugi, strani, na drugi stopni. Mm, moji sodelavci so vzpostavili tudi številne dvostranske sestanke za poročevalci eh, za specifične eh, teme. Upam, da vam je to v pomoč. Sedaj pa naj vam povem, kako napredujemo na področjih, eh, kjer sodelujemo z vami. Najprej bi rad čestital eh, gospodu Lamasurju in podpredsedniku Zalbi o, za eh, delo upravljeno na področju evropskih dolgoročnih investicijskih skladov in pa multilateralnih investicijskih skladov kar zadeva Evropske dolgoročne investicijske sklade, bi rad, da se začnejo pravila izvajati kar se da hitro, um, tako da bomo lahko zagotovili pravno gotovost in da bodo e, podjetja e, lahko začela z trženjem eh, teh e, proizvodov. To je ključnega pomena tudi za zagotavljanje posojil za majhna in srednje velika podjetja. Potem bi se rad zahvalil odboru Ekon za konstruktivno sodelovanje in za politične trialoge pri reviziji eh, direktive o zavarovalnem posredovanju. Še prav posebej se zahvaljujem eh, gospodu Langnu eh, in pa za direktivo o plačilnih storitvah pod predsedniku Tajaniju. Razprave doslej so bile zelo konstruktivne in eh, komisija bo še naprej eh, igrala svojo vlogo, tako na politični, kakor tudi na tehnični ravni. Te razprave bi namreč radi zaključili eh, tekom latvijskega predsedovanja. Kar zadeva sklade denarnega trga, vem, da pogajanja niso bila lahka in zato pozdravljam sporazum, ki je bil dosežen v odboru Ekon. Čestitke, gospa Džil. Svet mora sedaj sprejeti skupno stališče. Mislim, da je kompromis, ki je bil dosežen odboru Ekon, korak v pravi smeri. Sooča se z eh, odprtimi vprašanji glede finančne stabilnosti, eh, ki se pojavljajo v eh, povezavi z skladi denarnega trga. Eh, poleg tega podpiram tudi prošnjo po okrepljeni preglednosti. Trenutno eh, preverjamo tudi predlagani prak eh, in sicer 20 točk za nizko volatilna sredstva. Vem, eh, da trenutno razpravljate tudi o številnih eh, poročilih eh, glede finančnih transakcij, gre za poročilo gospoda Soroja, glede kriterijev, s tem se ukvarja gospa Neuvenheisen in tudi za reformo bančnega sistema, to je poročilo gospoda Hökmarka. Komisija bo sprejela predloge v prihodnjem eh, mesecu eh, glede sanacije in reševanja bank. Naj najprej povem nekaj besed o prvi eh, prioriteti. Gre za mednarodne standarde in načela. Potrebujemo dosledno izvajanje, če želimo zagotoviti finančno stabilnost, če še želimo izogniti regulatorni arbitraži in če želimo zagotoviti čezmejne finančne dejavnosti. Seveda pa moramo spoštovati tudi kapitalske in likvidnostne zahteve, ki jih imamo v Evropski uniji. Evropska unija bi morala izvesti mednarodne standarde eh, in sicer v skladu eh, z eh, svojimi zelo raznolikimi finančnimi sistemi. Evropska unija ima zelo odprt pristop in pripravljeni smo odprti naše trge za podjetja iz tretjih držav. Moji sodelavci eh, skupaj z evropskimi nadzornimi organi izvajajo tehnično oceno, eh, ki je nujno potrebna, če želimo sprejeti odločitev glede vstopa tretjih držav na naše trge. Seveda eh, drugače ocenjujemo razmeroma majhne tretje države z zgolj lokalnim trgom, kot pa države, ki igrajo. Eh, dominantno vlogo na mednarodnem trgu. Prejšnji mesec sem odpotoval tudi v ZDA in eh, vesel sem, da lahko rečem, da se glede finančne regulative eh, sedaj strinjamo v veliko večji meri. Vendar pa bomo se včasih znašli v situaciji, ko bomo potrebovali hitre rešitve. Ne potrebujemo istih eh, pravil, ampak potrebujemo tesno sodelovanje. In to me že vodi eh, k eh, čezatlantski prostotrgovinski pogodbi, o kateri trenutno razpravljate z vašim poročevalcem, gospodom Kofodom. Mislim pa, da potrebujemo boljše sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA, da bi zagotovili spoštovanje globalnih standardov. Tako se boste lahko EU in ZDA zanesli na pravila druga druge. Pri tem pa je seveda pomembno, da dosežemo eh, enake rezultate. Poleg tega bi na ta način lahko odstranili ovire za lokalna podjetja. Problemi eh, bi bili hitro identificirani z pomočjo sodelovanja eh, na področju nadzora in z pomočjo koordinacije. Pri zadnjem obisku v ZDA sem imel občutek, da so naši partneri razumeli, da moramo nadgraditi trenutni dialog. Lahko sem jim razložil eh, tudi, da tesnejše regulatorno sodelovanje ni eh, poskus Evropske unije, da podkoplje eh, dogovor.frank. Četrti četrta prioriteta je unija kapitalskih trgov, o kateri smo razpravljali pred neki, nekaj eh, tedni. Gre eh, predvsem za povezavo varčevanja z rastjo. Želimo odstraniti ovire eh, pri ulaganjih v Evropski uniji. Odstraniti želimo ovire za tiste, ki potrebujejo financiranje, ki potrebujejo ulaganja in vzpostaviti sistem eh, za posredovanje sredstev iz eh, skladov, eh, kar se da učinkovit. Če nam bo to uspelo, bomo zagotovili dolgoročna ulaganja in vlaganja v infrastrukturo in alternativno financiranje za majhna in srednje velika podjetja. Z velikim veseljem bom prisluhnil mnenju eh, članov tega odbora, pa tudi mnenju držav članic nacionalnih parlamentov, nevladnih organizacij, majhnih in srednje velikih podjetij in eh, finančnih inštitutov. Eh, doslej smo skupaj z mojimi sodelavci odpotovali v devet držav članic in z tem sodelovanjem nameravamo nadaljevati. Kar zadeva Ne. Kar zadeva direktivo v prospektu, smo že imeli posvetovanja eh, in sicer v okviru eh, zelene knjige in eh, moji zaposleni se pogovarjajo z centralnimi bankami in z nacionalnimi nadzornimi organi. Želim doseči kar se da hiter napredek in poleg tega želim izvesti zakonodajne predloge še v tem letu. Peta prioriteta je zagotovitev prednosti enotnega trga za državljane. Odstraniti moramo ovire, ki eh, ogrožajo eh, boljšo konkurenčnost, recimo na področju čezmejnih eh, ulagateljskih skladov vemo, eh, da so določeni eh, finančni proizvodi bolj konkurenčni v eh, nekaterih državah, članicah, torej v prihodnih mesecih bomo organizirali posvete, zato da bi bolje razumeli ovire, ki obstajajo na enotnem trgu. Želimo zagotoviti dostop do večjega števila proizvodov in do boljših storitev. Eh, poleg tega se osredotočamo eh, tudi eh, na okrepitev investicij v prodajni sektor in želimo okrepiti prevzem odgovornosti v finančnem sektorju. Hkrati pa skrbimo tudi za ozaveščanje na tem področju. V preteklih letih smo sprejeli veliko uh, finančnih uredb in sicer v uh, zelo težavnih pogojih. Tega nihče ne ve boljše kot eh, vi. Mislim, uh, da si moramo sedaj ogledati, kako ta zakonodaja deluje v praksi. Ugotoviti moramo, ali so se pojavile uh, neželjene posledice uh, te zakonodaje, poleg tega pa si moramo ogledati, kakšen je skupen učinek naših pravil. Uh, Ugotoviti moramo, ali ta pravila ovirajo rast. Zagotovo se številni tržni udeleženci pritožujejo glede upravnega bremena. Komisija si bo ogledala zakone, eh, ki so bili sprejeti eh, z pomočjo številnih klauzul o eh, pregledu. Ti pregledi bi morali biti tesno povezani tudi z cilji Evropske komisije na področju ustvarjanja novih delovnih mest in rasti. Poleg tega pa želim razumeti eh, tudi eh, skupen vpliv eh, različnih pravil. Ogledati pa se je potrebno tudi nepredvidene povezave med različnimi deli zakonodaje. kljub temu seveda ne postavljam pod vprašaj eh, težko izpogajenih eh, reform, ampak vem, da je sorazmernost eh, pomemben element tudi za ta odbor in vem, kako pomembna so delovna mesta in pa rast za vaše voljivce. Pripričan sem, da bomo imeli plodno razpravo in veselim se vaših vprašanj ne le danes, ampak tudi v prihodnih mesecih, ko bomo skupaj želeli zagotoviti finančno stabilnost. Hvala lepa, komisar Hill. Sedaj pa smo pri razpravi. Prvi je gospod Hökmark. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik in hvala lepa tudi vam, gospod komisar, za vašo predstavitev. Prisrčno dobrodošli ste tukaj med eh, nami in dobrodošle so tudi vaše pobude. Cenimo to, kar ste povedali. Rad pa bi vam zastavil vprašanje, ki bo mogoče zvenelo nekoliko ironično. Ampak v tej uniji obstaja tendenca, da takoj, ko se zdijo stari projekti pretežani in preveč zapleteni, začnemo z novimi projekti. Gre za neke vrste unijo v uniji. V Evropski uniji imamo celo vrsto pod uniji oziroma novih unij in vse te nove unije eh, služijo eh, temu, eh, da bi zapolnili vrzeli, ki jih nismo znali zapolniti v obstoječi uniji. In to povdarjam zaradi tega, ker se danes srečujemo z velikimi potrebami po ulaganjih. Mislim, da je bil vaš eh, prispevek na temo ulagan zelo dobrodošel, kajti to je tisto, kar zares potrebujemo. Gre za načrt za ulaganja v Evropski uniji, ampak eh, potrebe so pravzaprav še veliko večje od tega, tako da potrebujemo ustrezen finančni sistem. Zelo zanimivo bi bilo slišati, kako lahko z pomočjo Unije kapitalskih trgov dosežemo tiste cilje, ki nam jih še ni uspelo doseči v okviru Evropske unije. Kako bomo to uh, storili? In drugo vprašanje je, kako bomo uporabili stare projekte, stare institucije. Govorimo o tem, da na finančnem trgu Evropske unije prevladujejo banke. Kako bomo zagotovili, da banke, ki že obstajajo in ki dominirajo na finančnem trgu, kako bomo zagotovili, da bodo te banke ukrepile svoje prizadevanja za ulaganja v Evropi. To pravim zato, ker je sicer dobro pripravljati nove projekte, ampak dobro je poskrbeti tudi za učinkovito izvajanje. Torej, Potrebno je zagotoviti, da bodo stari projekti izvedeni tako, kot je bilo to načrtovano. Izvedeni tako, kot je bilo to načrtovano. Strinjam se z vami. Z Unijo kapitalskih trgov želimo doseči nekaj ciljev, ki smo si jih zadali že eh, pred kar nekaj časa, recimo prosti pretok kapitala, to sega še v rimske pogodbe. Potrebujemo nov uh, politični zagon, ki eh, ga vodi gospodarsko popraševanje. Ugotoviti moramo, ali si eh, lahko gledamo stare projekte in jih posodobimo ker so določene vprašanja v tem trenutku bolj uh, nujna, uh, bomo lahko določene projekte mogoče lažje izvedli sedaj. Ne počutim se slabo in želim se opravičevati zaradi tega, ker želim eh, uresničiti nekatere cilje, ki smo si jih zadali že v preteklosti. Vendar pa potrebujemo svežo perspektivo, potrebujemo nov zagon, to, eh, kar ste izpostavili vi, je bila predvsem povezava med bankami in pa unijo kapitalskih trgov in posem prav imate. Ti dve področji sta uh, tesno povezani. Unija kapitalskih trgov ne predstavlja grožnje bančnemu sektorju, gre za dopolnjevanje bančnega sektorja. In glede na odziv, uh, ki sem uh, ga zaznal pri tistih, s katerimi sem se pogovarjal o tem, uh, bi moral biti vpliv v njej kapitalskih trgov pozitiven. Kar zadeva bančni sektor, pa moramo zagotoviti, da bodo uredbe, eh, ki smo jih eh, sprejeli, uspešno izvedene in eh, da bodo naši ukrepi sorazmerni, recimo CRR. Znot taraj eh, kapitalskih eh, trgov pa je eh, seveda eh, povezanost celo tesna. Zaradi tega gre tukaj za področje, ki bo eh, dopolnjevalo eh, bančni sektor. Potrebujemo pa seveda tudi podporo držav članic. Najlepša hvala, Nina Džile. Hvala lepa in dobrodošli, gospod eh, komisar. Najlepša hvala za vašo uh, podporo glede uh, denarnega, skladu denarnega trga. Zelo pomembno je, da svet doseže uh, sporazum In to še preden bomo mi sprejeli odločitev na plenarnem zasedanju prihodnji mesec. Eh, cenim tudi, kar ste povedali o izvajanju in o tem, da uh, moramo spoštovati časovnico. Odre, potrebno se je ogledati situacijo v posameznih državah članicah. In uh, to je potrebno storiti, preden preidemo na unijo kapitalskih trgov. Potrebno je pospešiti načrte na področju unije eh, kapitalskih trgov. Ne moramo čakati do leta 2019, da bo eh, ta projekt uresničen. Rast je eh, minimalna delovnih mest v Evropski uniji. Manjka potrebujemo veliko ulagan in še prav posebej če eh, želimo pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem in pa državljanom. Poleg tega se je potrebno soočiti tudi z vprašanjem preglednosti. Potrebno je spostaviti zaupanje. Eh, in eh, tukaj govorim o registrih, ki pripravlja Evropska centralna banka in jih je potrebno razširiti na vse države članice. Poleg tega eh, moramo zagotoviti tudi eh, preglednost eh, pri listninjanju. Na področju kapitalskih zahtev lahko zahtevamo večjo prožnost, le če bomo zagotovili preglednost. Predvsem preglednost glede tveganja, ki se pojavlja pri prenosu sredstev glede eh, tveganja, ki se eh, pojavlja pri lisninjanju in tako naprej. Evropska komisija bi lahko prevzela tudi predlog, ki je bil podan pred kratkim eh, na delavnici v Evropskem parlamentu. Gre za registr, ki bi vključeval vse udeležence na trgu. Ta informacija bi omogočila, stalen nadzor in preprečila bi nastanek eh, mehurčkov in pa uh, na ta način bi se borili tudi proti pomankljivim informacijam. Hvala lepa. Ja, predsedstvo uh, bom jasno povedal, kako zelo pomemben je projekt Unije kapitalskih trgov. V Rigi sem že dejal, da je zelo pomembno, da poskrbimo na, za. Uh, proboj, preboj na eh, tem področju. Strinjam se z eh, vašo splošno pripombo glede pomena izvajanja. To je zagotovo področje, na katerega se osredotočam tudi sam. Moje stališče je, da če že sprejmaš zakonodajo, potem moraš zagotoviti tudi, da se ta zakonodaja ustrezno izvaja in da se izvaja pravično povsod po Evropski uniji. Kar zadeva unijo eh, kapitalskih trgov, se ne bi mogel strinjati eh, z vami eh, bolj kot vse. To je vsekakor nujen projekt in če lahko karkoli storimo, da bi zagotovili več vlaganj, da bi zagotovili nova delovna mesta, da bi zagotovili rast, potem je to potrebno storiti. Jaz sem zagotovo pripravljen zavihati rokave. Glavni kolektivni izziv, s katerim se eh, srečujemo v tem trenutku, je zagotavljanje novih delovnih mest. In moja, moje delo je, da se vsako jutro zbudim in poskušam ugotoviti, kaj lahko storim, da bi dosegli premik na tem področju. Čeprav so določene zadeve težavne in nam bodo vzele kar nekaj časa, obstajajo tudi eh, drugi elementi, ki jih je lahko izvesti. Eh, zato bomo eh, izvedli eh, tudi pregled eh, direktive o listninjanju. In eh, sam eh, bom storil vse, kar je v moji moči. Seveda pa potrebujem tudi podporo tega odbora. Mislim, eh, da imamo priložnost, eh, da poskrbimo za premik in mislim, da moramo to tudi storiti. Kar pa zadeva preglednost, eh, vem, kako zelo pomembna je preglednost, je zelo pomembno orožje, ki ga moramo na vsak način razviti. Uh, uh, Zdaj, kolegice in kolegi, zato da se bom lahko držil držanje odmerjenega časa, prosim, da se držite tudi petih minut eh, za vprašanja eh, in odgovore. Prosim vas, da ne porabite trih minut, tako da je samo, sta samo dve minuti za odgovor, raje govorite dve minuti, tako da bo imel komisar dve, tri minute za odgovor. Gospod Svinbrn, če si pogledamo sprem zakonodaje za kapitalske trge v zadnjem mandatnem obdobju, tako ugotovim, da so različni deležniki prišli k meni in se pogovarjali z, o teh zadevah. Tako da je bilo zelo burno obdobje ugotavljanja zanimivih zadev v zvezi z kapitalskimi trgi. Polovica jih govorijo o deljenju, drugi o trgu, o nekaj vidikov o MIFID-a ali direktive o sanaciji reševanju bank in uh, eh, reševanju na drugi stopni postopka odločanja. Nekatere stvari se nikoli niso niti začele. Pogovori, ki smo jih danes imeli z eh, pogovarjalsko ekipo ESME in z eh, ekipo komisije, je pokazala, sploh nekaj glede transparentnosti. Sama podpiram transparentnost, me pa skrbi trg obveznic eh, v Evropi. Tukaj eh, se zelo zavedamo položaja ameriškega trga obveznic, ki je najbolj živahn, ki zagotavlja tudi eh, transparentnost po trgovanju prva stopnja v okviru MIFI, da je to pokazala in vključila tudi transparentnost. Jasno je bilo, da bomo morali poskrbeti za državne obveznice in po obveznice podjetij. In to smo zapisali tudi v različnih eh, členih eh, v direktivi o eh, trgih finančnih instrumentov, kjer se moramo na ukvarjati z različnimi vrstami investitorjev, velikih ali malih. Ukvarjam se tudi z različnimi, različnimi vidiki eh, trgovanja. Zanima me, ali se strinjate z menoj glede eh, Eh, možnosti oviranja trga zaradi razkrivanja eh, trg pred in po trgovanju in eh, ali menite, da bo lahko komisija uspela najti ukrepe, ki bodo preprečili motnje na trgu? Vaše vprašanje se ukvarja z splošnim izzivom, s katerim se soočam jaz in moje službe, kako ustrezno uskladiti nastajati v teže med obvladovanjem tveganja, tako da ne bi pretirano s tem ovirali rasti. In tega se zelo dobro zavedam vse čas, ko se naslošno ukvarjam z unijo kapitalskih trgov in stopnje, izvajanja posameznih ukrepov. Transparentnost, ki ga je spostavila direktiva o trgih finančnih instrumentih, je, je potrebna, treba je ustrezno uravnovesiti. Ne želimo namreč ogroziti likvidnosti finančnih trgov. nikakor ne želimo škoditi delovanju trga obveznic. To je seveda vprašanje, s katerim se vi aktivno ukvarjate in ki skrbi tudi marsikoga drugega. ESMA zadevo obravnava, kot veste. Ukvarjali se bodo tudi z pripombami, ki ste jih podali vi in drugi. Prepričan sem, da da bo ESMA skupaj z službami komisije pripravila osrednje predloge, ki bodo omogočili ustrezno uravnovešanje obeh strani. Pa je lepa, gospod Jecek za Alde. Hvala, eh, predsednik, eh, gospod komisar. Tudi sam se ukvarjam z zakonodajo, ki je bila sprejeta na področju skladov denarnih trgov. Moje vprašanje pa se nanaša na direktivo sanacije in reševanje bank. E, slišali smo, da bo Grčija mogla zvijati srce. Varšave unije v Evropski uniji, to se nanaša na Hipo banko, kjer imamo garancije do 10 milijard evrov. Avstrija je, je sprejela posebni zakon, ki pravi, da državne garancije niso potrebne. Seveda je vsa stvar eh, v pravnem postopku, če bo gotovljeno, da lahko to obstaja. Bo to kršilo člene direktive o sanaciji in reševanju bank in sicer, da se morajo najprej banke reševati same, vrednih rešil tako prečevalci. Ali se komisija s tem primerom ukvarjali in ali se strinjate, da gre tukaj za test delovanja direktive o sanaciji in reševanju bank in kaj konkretno eh, bi morali te garancije pomeniti. Ali nameravate v tem smislu spremeniti direktivo BRRD? Hvala lepa, da ste nasprožili to vprašanje. Glede BRD-ja, direktive za rast in reševanje bank, eh, sem že povedal, da bi morali napredovati v smislu, da bo tudi ustrezno prenešena v nacionalno zakonodajo. Reforme, ki so bile sprejete v zadnjem mandatu, so prispevali k eh, močnejšemu celotnemu sistemu. Ta specifični primer, ki ste ga omenili, primer banke Hipoabel pa Adria, vključuje mešanico novih in starih pravil. Tako je. Tukaj je bilo prehodno obdobje, gre za prehodno obdobje od enega na drug sistem in v teh prehodnih obdobjih seveda lahko pojavijo zapletena vprašanja. glede vprašanja, kaj službe komisije počnejo. Eh, smo v stresnem siku z eh, avstrijskimi organi glede tega. Nimamo še vseh eh, informacij na voljo, tako da ne moremo podati izčrpnih odgovorov, ampak začesna ocena je, da je Avstrija 1. marca uporabila določil direktive sanacije in reševanja bank na ustrezen način. To bi bilo za začetek. Ne moremo še sklepati o tem, ali je treba direktivo spremeniti. Treba si je primer ogledati. Ne bom trdil, da je ta primer enostaven in preprost. Če imate kakšen na probleme z osrednjim reševanjem nemških bank, eh, potem eh, bo do ta vprašanja tudi obravnavanja v tej zvezi. Hvala lepa, Miguel Begis za GUE. Nekaj vprašanj imam, nekaj bolj splošnih, drugih bolj specifičnih, povezanih z stabilnostjo finančnega sektorja. Eh, prosil bi, če nam lahko čim bolj natančno predstavite stanje glede bančnih dejavnosti, komercialnih na eni strani in vprašanja podatkov na drugi. To je bilo ključno vprašanje tudi v času finančne krize, vendar se zdi, da se je nekje zaustavilo. Po drugi strani je bila bančna unija ustanovljena v novi realnosti, ko so bili vzpostavljeni tudi finančni kolosi. In zanima me, ali to, kar je bilo uporabljeno za dokapitalizacijo bank, ti ta sredstva, ali so bila res dovolj visoka, da ne bodo spet morali davč, davkoplačevalci plačevati za krizo v Evropi. Pod vprašajem je tudi kredibilnost Evropske centralne banke, ki po eni strani izvaja nadzor nad bančno dejavnostjo in po drugi zagotavlja koordinacijo finančne politike. Potem agencija Standard Poor, ki je bila obsojena na plačilo eh, 4 milijard dolarjev eh, kazni zaradi. Eh, goljufi na ameriškem trgu. Eh, zanima me tudi, eh, kakšna je vloga takih in podobnih agencij pri ehm, kreditiranju sistema. Hvala. Well, on your, um, in, in reverse order on credit ratings. Obratno, kar se deva kreditne eh, bonitete. Imamo poročilo iz prvega leta komisije glede bonitetnih agencij. To si lahko pogledate tudi v našem poročilu. Kar zadeva prvo široko zadevo, ko gre za stanje v bančnem sektorju in eh, dokapitalizacije v bančnem sektorju. Je moj pogled, kot sem že povedal, da je bančni sektor bistveno bolj stabilen in odporen kot eh, prej. To je pokazala tudi ocena, široka ocena in to mnenje je tudi splošno sprijeto. Skladi za reševanje se že oblikujejo tako, da je zagotovljena večna odpornost bank. Kar pa zadeva neodvisnost Neodvisnost je seveda izjemnega pomena. In tako da je spostavljen enotni mehanizem nadzora, ima omogočeno operativno samostojnost in neodvisnost in mislim, da to tudi deluje. In kot sem že povedal, imamo zelo kakovostne kadre v Eh, enotnem odboru za reševanje. Eh, ta odbor mora veliko narediti, saj mora zagotoviti delovanje do januarja naslednjega leta. Poznam pa metode in tudi ljudi in zavedajo se pomena svoje naloge in so se tudi lotili. Za zelenem maldiskem. seveda vas razumemo, da namerava odbor narediti vse, kar je narejeno, vendar pa do zdaj investicije niso bile na voljo in na investicije se zavračajo eh, zato, ker vlade, se vlade niso zavezale eh, za prihodnjo trajnostni razvoj, zato potrebuje neke spodbude, zato da bi dobili uh, investicije in vlaganja v male in srednja podjetja, kar pomeni, da banke ne nudijo denarja, ki ga potrebujejo male in srednja podjetja, vendar pa tega prihaja zaradi izkrivljene situacije na kapitalskih trgih, zaradi špekulativnih zadev listinjanja in ustvarjanja izvedenih finančnih instrumentov. Zato bi morali jasno urediti konvencionalni bančni sektor trenutno imamo, kateri zato treba ustvariti boljše pogoje za dostop eh, malih in srednjih podjetij do kapitala. Eh, poznamo, kakšne potrebe imajo malih in srednjih podjetij in bi jim lahko pomagali bolj, kot bojo to storili kapitalski eh, trgi. Tukaj imamo tudi ocene kreditne sposobnosti, kar zahteva odnos do strank, osebni odnos do stranka, kar bi morala biti naloga bank. To je naše mnenje in nas zanima tudi vaše mnenje. In sicer, kar zadeva odnose do malih eh, bank eh, in njihovo spodbudo za to, da eh, podpirajo mala in srednja podjetja, ki so produktivna, radi bi spodbujali tudi ustrezne modele. Eh, podjetij na krajše razdalje, s tem bi dosegli večjo osebno odgovornost. Eh, banke bi spodbujali za to, da dajo bolj, eh, boljše informacije in podatke malim srednjim podjetjem, tudi s tem, da omogočijo bonitetne ocene za svoje stranke, tako da bodo na voljo boljše informacije o posameznih malim srednjih podjetjih, kot so zapisali zeleni knjigi. Poleg tega se že več spodbud za dolgoročne investicije z projekti za izboljšanje kakovosti življenja za državljane Evropske unije, ki so kapitalsko bolj zahtevni in zajemajo tveganja, ki jih je težko eh, diversificirati. Hvala lepa. Well, Če vas zanimajo posamezne eh, zadeve, ne pa da vam podajamo splošne izjave, se lahko povežemo osebno in se pogovorimo o tem, katere bi bili okrepi. Moj splošen pogled pa je takšen, da se zunijo kapitalski trgov želimo doseči bolj diverzificiran finančni ekosistem. Sveda, na nekih eh, področjih lokalni bančni sistem z lokalnimi osebnimi odnosi dobro deluje in da podjetja lahko bolje do, pridejo do denarja, ki ga potrebujejo. Da pa me preseneti, kako sem se pogovarjal z predstavniki novih držav članic, kjer imajo najmanj razvite kapitalske trge in manj razvito podjetniško tradicijo kjer bolj pozitivno gledajo na možnost, da bi imeli kapitalsko financiranje. Problem je, če imate vse svoje, tudi samo na eni strani, in uh, imamo tukaj slabše uh, financiranje in se zaradi tega sredstva od te banke skrčijo, bo to seveda ustrezno vplivalo na vaše eh, gospodarstvo in to se dogaja evropskemu gospodarstvu v zadnjih letih. Zato si želim nekoliko razpršiti vire financiranja, tako da podjetja lahko dostopajo do sredstev od, z različnih virov na različnih stopnjah svojega razvoja. Lahko damo podjetniški kapital na voljo, delegan kapital na voljo za podjetje, ko začenjajo potem pa se lahko preselijo v ZDA in se razvijajo naprej. To bi lahko eh, bila nova visokotehnološka podjetja, ki se bodo selila v Ameriko, tega, ker imajo tam eh, lahek dostop eh, do finančnih sredstev. Zato moramo biti tukaj prožni. In tukaj imamo spodbude tudi za dolgoročne investicije. Investicije v infrastrukturo so prav tako pomembne in mm, na to ne smemo pozabiti. Še enkrat prosim kolege, da niso daljši od dveh minut za vprašanje. Marko Zani. E, eh, Hvala. Dve vprašanji za gospoda komisarja imam. Prvo je bolj splošno v zvezi z unijo kapitalskih trgov. Skupaj s komisijo ste pripravili vašo zeleno knjigo in vaša stališča v zvezi s tem. Uh, in sicer, da naj bi ta ukrep prinesel prednosti malim in srednjim podjetjem v Evropi, ki predstavljajo ogromen delež proizvodnega sektorja v Evropi. Pri tem pa imam velik dvom, kaj se mi pri tem zdi težko, kako naj se tu uskladijo interesi velikih finančnih institucij z interesi MSP-jev težavo vidim prav v usklajevanju teh interesov in ravno tako vidim težavo v nevarnosti za neko dodatno dokapitalizacijo realnega gospodarstva. To je problem, ki ga vidimo že sedaj in zato bi želel vedeti, kakšne predloge ima v zvezi s tem komisija. Pri drugem vprašanju se navezujem na vprašanje Jete Bank in um, ehm, BRD. Eh, direktive BRD. Torej, najbrž imamo po eni strani to direktivo, po drugi pa je možno, da njeni učinki ne bodo dovolj močni, da bi se lahko zoprstavili težavam na finančnem trgu. Eh, BRRD, kot zgleda, naj bi deloval, učinkoval na posledice eh, Eh, ki jih je to povzročilo v sistemu in ne na razloge. Naprimer, taka banka, kakršna je bila Hipo Alpe Adria, je um, močno vplivala na prihodke v nemškem sistemu. Eh, in zato me zanima, ali gre tukaj res za neko Mm, ločitev znotraj bančnega sistema, zato da bomo imeli res takšen bančni sistem, ki bo bolj osredotočen na realno gospodarstvo. Been, uh... Ta odbor, bolj kot vsi drugi, se ukvarja z vprašanjem reforme bančne strukture in to spremlja tudi bolj skrbno kot uh, kdorkoli uh, drug v Evropi. Predlogi uh, so tukaj in ti predlogi bodo eh, pomagali oblikovati nova orodja eh, za reševanje problema bank, ki so prevelike, da bi jim pustili, eh, jih pustili propasti. In ti predlogi so v obravnavi in poskušali bomo priti do določenih sklepov. Seveda je to potrebno, s tem se strinjam, kar zadeva samo direktiva sanacije in reševanje bank kot sem že povedal, smo šele na začetku njene uporabe. Zagotoviti moramo njeno ustrezno uveljavitev v zakonodajah držav članic Evropske unije. In seveda je to običajna pot, da si ogledamo, kako delujejo ukrepi, ko smo jih sprejeli in vidimo, kaj nam prinesejo, kar zadeva financiranje malih in srednjih podjetij. Moj osnovni pristop je, da poskušam obravnavati celo vrsto zadev, ki trenutno ovirajo male in srednja podjetja pri dostopu do finančnih sredstev, ki jih potrebujejo za svojo rast. Zato mislim, da nimamo enega odgovora na vsa vprašanja. Eno je, kako dobiti bolj razvit eh, to industrijo tveganega kapitala v Evropi, kako zagotoviti sektor eh, zasebnih vlagan eh, sredstev v Evropi, kako omogočiti malim vlagateljem, da vlagajo v mala in srednja podjetja, za katera sploh ne vedo, eh, pri čemer se morajo zavedati, kakšno je tveganje, morajo imeti ustrezne informacije. Eno od vprašanj je torej, kako dobiti boljše informacije o kreditni sposobnosti, tako da bodo vlagatelji vedeli, v kaj se spuščajo. Ni dovolj, da Vsi želimo, da bi ba velike bančne institucije prevzele financiranje malih in srednjih podjetij. Eh, sam se želim dobiti več virov eh, financiranja za mala in srednja podjetja, za dolgoročne investicije, za infrastrukturo, kajti to bi bilo dobro za celotno Evropo. Barbara Kapel je naslednja. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči Lord Hill. Pred približno enem mesecu ste nam predložili za eno knjigo o unikatelskih trgov in se to zeleno knjigo se želeli premusiti o vire na poti do unikatelskih trgov. Te vire ne bi postopoma odpravili, zato da bi zagotovili rast in zaposlovanje. Osredotočite se na investicije, pravite, da je treba povezati vrčevanje in investicije in premusiti ovire med vlagatelji in eh, vlaganji, možnimi vlaganji. Uh, Lotili se dveh ciljev, boljši dostop do boljših virov financiranja in eh, odpiranje novih virov financiranja za manj srednja podjetja, to ste pravkar omenili. Eh, tvegani kapital je tukaj zelo pomembna eh, tema, če se pogledamo poročilo Ernst in Young o globalnem tveganem kapitalu, videli smo, da je več kot 680 milijard ameriških dolarjev vse stekalo v projekti tveganega kapitala, 60 odstotkov v ZDA, provica v Silikonski dolini, 8 odstotkov na Kitajskem in samo 12 odstotkov v Evropi. Zato me zanima, kakšne ukrepe boste sprejeli, da bi ta trg tveganega kapitala ukrepili tudi v Evropski uniji. Well, the, the honest answer is that it, it Odkrit odgovor je, da vam v tem trenutku še ne morem dati nekega smiselnega odgovora. Na vsak način je treba zagotoviti lažji razvoj trgov tveganega kapitala v Evropski uniji. Vidimo namreč, da se evropska podjetja selijo na tuje, da bi prišla do finančnih sredstev. Mislim, da to ni dobro za našo ekonomijo. Tako da je ta naloga nujna, ker pa zadeva eh, posvetovanja v okviru zelene knjige, kjer smo zajeli celo vrsto ljudi, ljudi, ki se ukvarjajo eh, z tveganjem kapitala, drugi, civilna družba ki jih zanima to vprašanje. Vse smo zaprosili za mnenja. Če imajo kakšen eh, posebne težave, katere zadeve bi želeli vključiti v obravnavo. Uvedli smo ustrezne eh, instrumente. Dosegli smo določen napredek, omenjali ste da so bili vzpostavljeni skladi. Treba si ogledati te predpise in pogledati, ali delujejo tako, kot smo si želeli in ali omogočajo. dostopnost do odveganega kapitala za podjetniške ideje. Um to je trenutna situacija. Vsekakor pa bom rad sprejel tudi kakršne koli predloge za to, kako razvijati zadevo naprej. Pa lepa, da nota hudneri naslednja. Eh, hvala lepa, gospod komisar. Eh, veselilo me je, da jemljete vse stebre kapitalske unije, jemljete resno, da nimamo samo posrednika, ampak tudi prvi stebr, to so ponudniki kapitala. Ali danes že vidite, kaj storiti za to, da bi aktivirali vrčevanje, tako da se eh, vrčevanje vloge ne bodo eh, selile v tujino, ampak bi jih pridobili nazaj v Evropo. Omenjali ste tudi ustrezno finančno izobrazbo ljudi. In čigavo vlogo tukaj vidite eh, finančnih akterjev, kako bi bilo treba ukrepati, če ne bomo sprejemali predpisov na tem področju. In ali vidite možnosti, da bi se vrčevalne vloge selile na kapitalske trge, kjer so tveganja večja, kako reševati ta problem? In potem imam še vprašanje glede ETT-ja. To je seveda povezano, govori se o prostem pretoku kapitala. Ta davek na finančne transakcije je bil pripravljen na evropski ravni. Ali menite, da bi komisija lahko nekaj naredila, da se zadeve premaknejo naprej? Vse skupaj se nekje ustavilo. Vidite, kakšno potrebo potem, da bi posredovali. Eh, si boste prizadevali za nadaljni delo na davko na finančne transakcije ali ne? Najprej še še vprašanje glede dobre ureditve, dobre prakse. Moje mnenje je da seveda moramo sprejemati zakonodajo. Vzpostaviti bo treba nek okvir za listin, listninjenje. Naprimer, če pa lahko dosežete, cilj je brez nove zakonodaje za izmenjavo dobrih praks ali za pobud iz eh, zasebnega sektora ali za zasebne vlaganje, se tudi za to zauzemam. Sploh zato, ker traje zelo dolgo časa, eh, da sprejmemo kakšno zakonodajo. Eh, tu bi se navezal na Nino Gil, ki je dejala, da gre za ukrepe, ki jih je treba nujno sprejeti. Torej, če se da brez eh, novih predpisov, nove zakonodaje, to z veseljem podpiram. Ko bomo oblikovati naslednje korake z akcijskim načrtom, bo ta zauzemal mešanico eh, zakonodajnih in nezakonodajnih pristopov. Toliko o tem. In kar se zadeva vrčevanje na sočno in vrčevanje vloge, kar bi si želel, je, da bi lahko pripravili celo, cel niz ukrepov, ki bi omogočili lažji razvoj večjih kapitalskih trgov v Evropi, ki bodo privlačni za vlaganja. E, ljudje morajo nekje investirati e, denar e, za pokojnine. Imamo demografske spremembe, ki se jih moramo zavedati, zato moramo spodbujati ljudi, da vrčujejo na dolgi rok. Tisti, ki pritegnejo ta sredstva, seveda morajo tudi sami investirati na dolgi rok. Zato potrebujemo seveda dobro regulirane finančne trge in dobro informirane eh, vlagatelje. Če želimo spodbujati kapitalske trge, da prizvamejo tveganje, potem jih moramo tudi ustrezno regulirati. Kar zadeva navik na finančne transakcije, kot veste, eh, se Pjergoj Moskovici ukvarja z tem vprašanjem. In to je nekaj, ki je treba reševati v globalnem okvirju, se živimo v konkurenčnem svetu, tega se moramo zavedati. Državam članicam, ki bi rade tam napredovale, ponujamo pomoč tudi na svete. Gospod Moskovici si želi ambiciozni in realistični dogovor. Eh, učinki SEC-ja na kapitalske trge, na zaposlovanje in rast, je treba upoštevati pri sprejemanju nadaljnih ukrepov. Hvala, gospod predsednik. Dobar dan, gospod komisar. Nedavno je bil zagnan program za količinsko kvantitativno sproščanje in eh, predsednik Dragi je povedal, da je to usmerjeno za proti tveganjem. In zanima me tudi vaše mnenje v zvezi s tem, kar zadeva kapitalske trge eh, in njihovo unijo, je ta namenjena temu, da ne bi več bilo um, meja med državami članicami na tem področju, ampak kar zadeva podporo in dolgoročno podporo eh, realnemu gospodarstvu in dolgoročno podporo gospodarstvu, bi morali biti v to vključeni tudi proizvodni dejavniki in dobro veste, da so različna javno-zasebna partnerstva različna v več državah članicah in da to vpliva tudi na kapitalske trge. Ali imate nek pregled nad temi stvarmi? In ne nazadnje, eh, Unija kapitalskih trgov prinaša ponovno na dnevni red tudi vprašanje listninjenja in sprašujemo se, ali to za naša podjetja pomeni, da jih lahko spet prizadenejo težave, ki smo jih poznali pred nekaj leti. In kako lahko danes zagotovite in pomirite vse državljane, da imate v rokah inštrumente, s katerimi boste preprečili to vrstno grožnjo, da se ne bo zgodilo ponovno to, kar se je pred nekaj leti. Well, to take um, securitization first. Uh, Najprej listinjenje. Seveda je to zelo pomembno. Ko razvijamo način mišljenja, moramo se moramo zelo zavedati, kaj se je dogajalo prej in uh, nekaj, česar si nihče ne želi, tudi jaz ne, da bi ponovno vzpostavili probleme, ki smo jih imeli prej. Zelo jasno je, da je bilo tvegano listinje del problema in eh, v to situacijo se ne smemo vračati. Seveda, pa moramo biti prividni. pri vračanju na neko smiselno lisninjenje, ki bo standardizirano, urejeno, regulirano. Evropska centralna banka, Angliška centralna banka in druge pristojne institucije zelo skrbno obravnavajo to vprašanje. To niso organizacije, ki bi si želeli tvegano postopanje. Tako da bomo poskušali to ponovno uvajati, vendar previdno v široki razpravi, tudi za finančnim sektorjem, tudi za tistim v tem odboru, ki jih to zanima. Imamo tri mesečno posvetovalno obdobje do konca maja in potem bomo predstavili predloge, ki bodo legislativne narave kar zadeva unijo kapitalskih trgov. Eden od eh, ciljev je povečanje dostopa majhnih in srednjih podjetij do kapitala. To je del zelene knjige. In želimo si najti vse možne načine, da to zagotovimo, da bodo zadeve postale bolj privlačni z listninjenjem ali na kak drug način z eh, pogoji za vlagatelje. In to bi bili ukrepi, ki bodo veljali posod v Evropski uniji, zato si želimo nekega doslednega prestopa za vse. Potem. As part of um, my responsibility with uh, financial stability, um, we need to. Kar pa zadeva kvantitativno sproščanje in druge ukrepe, moramo upoštevati makrobonitetne kot tudi mikrobonitetna tveganja, s katerimi se soočamo. Makrobonitetne eh, bo obravnaje srbi, eh, torej odbor za sistemska tveganja. In eh, zavedate se, da imamo do konca leta, pripravite ustrezne predloge in pripravite tudi spremembe, ampak čisto nasplošno moramo ostati pozorni, ampak eh, to bo seveda počel tudi gospod eh, Dragi v Evropski centralni banki. Brian Hayes je naslednji. Uh, thank, thank you, President. Hvala lepa, gospod predsednik in eh, pozdrav komisarju Helo v odboru EKON. Zdaj mm, se vidi v devetih državah članicah in zahvaljujem eh, se mu tudi za obiske v državah članicah, da se pogovarja z prizadetimi, z potrošniki, z bančnimi ustanovami. Eh, zato sem zelo hvaležen. Nekaj bi vprašal glede tega tipa. glede na vaše pripombe 25. februarja v Bookingsu, ko ste govorili o mednarodnih združenjih, eh, drži, da imamo temeljno razliko med sodelovanjem na eni strani, to je neformalni dialog, eh, in potem eh, podajanjem med Evropsko unijo in ZDA in standardih. Bi lahko v odboru, glede na vaš govor v februarju, poveste, kaj pravzaprav želimo doseči. Po mojem bi bila katastrofa, če ne bi imeli finančnega poglavja v tem tipu. Se prizadevati bi si morali za nek skupni dogovor med ZDA in Evropsko unijo glede finančnih storitev. Vem, da ZDA gleda na svet, da je to v pro, da so proti ureditvi enega sveta, vendar pa moramo ostati blizu naših standardov, čeprav bomo imeli dve različni ureditvi pri doseganju ciljev. Eno je bila reforma denarnih eh, trgov, eh, parlament eh, tukaj prevzema vodilno vlogo do aprila. Združene države Amerike so se lani julija tudi premaknili v tej smeri bi lahko povedali, na kakšni stopni so po vašem mnenju pogajanja med ZDA in Evropsko unijo pri tem vprašanju. Hvala lepa mm, za vaše pribombe in tudi, da ste omenili moje obiske v državah članicah. Mislim, da je izjemno pomembno, da kot komisar obiskujem države članice, tako neposredno dobivam informacije od predstavnikov različnih držav, ki so v različnih. Je, eh, situacijah, eh, pogovarjam se z državljani, z eh, civil, organizacijami civilne družbe, pa tudi z praktiki iz eh, finančnega sektorja. Mislim, da je zelo dobro slišati tudi njihovo mnenje glede učinka za misli, ki smo jih oblikovali v Evropski uniji. V finančnem sektorju dobivamo različna mnenja, vendar pa niso tako izolirana. Kar zadeva TTIP in odnos eh, te pogajanja z ZDA, kje smo? Mislim, da ste dobro povzeli stališče. Naš cilj mm, dobiti boljše sodelovanje pri finančnih zadevah eh, v TTIP-u izhaja iz tega, da so finančne storitve tako zelo zregulirane, da je finančna regulacija eh, sredstvo za omejevanje dostopa do eh, trga. To se pravi, da ne moremo imeti trgovinskega sporozuma, ne da bi na nek način vključili eh, tudi finančno regulacijo. To je bila izgubljena priložnost. ZDA še vedno predstavlja največji del svetovnih finančnih storitev in zato je smiselno z njimi priti na neko skupna osnova. Na vsak način si želimo izboljšati sodelovanje. Glede uporabe pravil, ki izhaja iz mednarodnih standardov, e, večinoma stvar deluje, ampak v določenih primerjih, naprimer pri CCP-jih, to ne deluje. Trenutno regulatorni okvir ali forum za razpravo o problemih med ZDA in EU so zelo formalni, neformalni, niso na visoki ravni in ne ponujajo ustreznega nivoja in resnosti pogovori, ki jo potrebujemo. In to je bilo moje sporočilo, ki sem ga posredoval v ZDA. Slišali sem nekaj razmišljen, z tem, da keep going with this because I think it's important to try to secure. Indeed, I think. Da želimo obravnavati sporozum Dodd-Frank. Naslednji je Jonas Fernandez. Muchas gracias, presidente. Bienvenido. Hvala lepa, gospod predsednik, dobrodošli, gospod komisar. Imel bi tri vprašanja za vas. Prvo, ta ne zadeva samega načrta unije kapitalskih trgov, temveč male probleme, ki jih imajo evropski državljani, ki jih imamo številni izmed nas. In sicer, uh, da se z bančnim računom plačuje račun izdat v neki drugi državi, da se plačuje eh, račune v državi, v kateri nimamo stalnega bivališča. Torej, kar nekaj takih zadev je, ki bi jih bilo dobro izboljšati eh, v naši uniji. Zdaj pa kar zadeva to zeleno knjigo. Imam tudi vprašanje. Razumem, da je namen te knjige razširiti uh, paleto finančnih produktov in storitev, ki naj bi se uporabljale preko običajnih bančnih kanalov in namen te zelene knjige je usklajevanje davčnih sistemov, računovodskih pravil, zakonov v zvezi z insolventnostjo, pri čemer imamo recimo v Španiji kar precej lukenj v bistvu gre za okvir, ki ga želimo harmonizirati zato, da bi lahko na učinkovit način razporedili pretoke kapitala. In moje vprašanje je, kako lahko pri teh vidikih napredujemo, če pri tem upoštevamo tudi zavezo predsednika komisije gospoda Junkerja glede um, uskladitve um, davčne osnove za DDV oziroma stopnje DDV-ja in ne nazadnje, kako mm, si vi konceptualno predstavljate bančno unijo na eni strani in unijo kapitalskih trgov na drugi, saj vse države, ki bodo v uniji kapitalskih trgov, ne bodo vključene v bančno unijo. In kako vidite to povezavo glede na to, da naj bi bila vez med obema omenjenima unijama v Evropi zelo trdna. Um, on, well, on, your, your last point. No, najprej k vaši zadnji točki, kakšen je odnos. Najprej Naj začnem z temeljnim argumentom. Unija kapitalskih trgov je namenjena vsem 28 državam članicam in tako je tudi prav, kajti to je klasičen projekt notranjega trga. Gre za odgovor na specifičen problem. Unija kapitalskih trgov se ukvarja z drug kačnim izzivom kot bančna unija. Bančna unija je nekakšen temelj eh, kapitalske unije. Gre za dopolnilo. Izjemno pomembno je, da vseh 28 držav članic ve, da je to nekaj, kar jim lahko koristi. Glede davkov bom eh, kasneje letos pripravil bolj specifičen predlog za bolj specifična področja kot eh, vlagatelj ne poznaš različna pravila v posameznih eh, državah članicah in ne veš, kaj bi se zgodilo. Če eh, bi eh, bilo eh, tvoje ulaganje v določeni državi članici ogroženo, torej to eh, seveda zavira ulaganja. Kar zadeva osnovne bančne račune, sem imel pogovor z predstavniki nizozemskega parlamenta včeraj. In v kontekstu zelene knjige, ki jo želim eh, predstaviti kasneje letos, bi si morali ogledati ta vprašanja in morali bi zagotoviti, da bodo sprejeti določeni korake, ki bodo potrošnikom dali boljšo zaščito. Gotoviti moramo, kateri koraki so pravzaprav potrebni. Hvala lepa, Pablo Zalpa. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Želim se se opravičiti, ker nisem mogel prisluhniti vašim uvodnim besedam. In rad bi vam tudi čestitev za zeleno knjigo o Uniji kapitalskih trgov, ki je dober izhodiščni dokument in upamo, da boste to lahko čim prej uresničili. Uh, Danes jutraj sem v svojem volilnem okrožju v Pamplonu, v Pamploni, um, imel sestanek in govorili smo o uh, malih in srednjih podjetjih v Španiji, katerih glavni problem je, in mislim, da to ni specifično samo za Španijo, to, da nimajo dostopa do kreditov, zaradi česar so številna podjetja v težavah um, in to tudi vpliva na njihove možnosti za zaposlovanje. Zato bi me zanimalo, kako lahko predstavniku oziroma direktorju MSP-ja razložim, kako jim bo lahko Unija kapitalskih trgov pomagala, kadar jim bo določena banka, naprimer, Eh, zavrnila prošnjo za kredit. Naprimer, če sem jaz eh, poslovnež, eh, kako mi lahko ta unija kapitalskih trgov pomaga, da v Nemčiji morda pridem do sredstev za svoje podjetje, ki je špansko ali italijansko. To, um... Ja, najlepša hvala. V Španijo bom prišel čez nekaj tednov in tam bomo imeli pogovore na temo Unije kapitalskih ma, eh, trgov in sestal se bom z predstavniki, različnimi predstavniki in pogovarjali se bomo o različnih vprašanjih. Upam, da tudi vi uspodbujate vaše sogovornike, da podajo svoje predloge v okviru teh posvetov, ki jih bomo organizirali. Različna podjetja v različnih obdobjih razvoja potrebujejo različne stvari. Finančni sistemi v posameznih državah članicah so izjemno različni in so tudi na različnih razvojnih stopnjah. Posamezne države imajo zelo tesen odnos med podjetji in bankami in to zelo dobro deluje. vendar pa še zmeraj. Predstavniki majhnih in srednje velikih podjetij pravijo, da ne morejo pridobiti posojila, ki ga potrebujejo. In eh, da potrebujejo zasebni eh, ali pa tvegani kapital. Ko sem sam ustanovil podjetje, sem odšel na banko in to se mi je zdelo zelo zapleteno. In uh, potem sem pridobil zasebni kapital, kot sem kasneje ugotovil. Če želimo poskrbeti za spremembe, morajo biti te spremembe strukturne, deloma pa gre eh, tudi za to, da razvijemo kapitalski trg, da razvijemo oziroma da ukrepimo zaupanje, hkrati pa tudi interes eh, za ulaganja. Torej, kot vi, tudi jaz menim, da so ulaganja zelo pomembna. Ampak ne moremo za zakonodajo posameznike prisiliti, da bodo posojila iskali na določenem naslovu. Zagotoviti moramo več informacij in na ta način bomo eh, lahko pričeli graditi eh, to kapitalsko unijo. Poltank. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospod Hill. V vašem uvodu ste poudarili da potrebujemo sorazmerno zakonodajo, da potrebujemo eh, skupno, skupne načrte na področju rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Gre za storitve v interesu eh, gospodarstva, gre za storitve v interesu državljanov. Ne gre za finančni sektor eh, sam po sebi. Veliko je hipotek, ki se prodajajo v tujih eh, valutah eh, in zato je po številnih eh, letih nesrečnih, lahko tako imenujem, težko ponovno vzpostaviti zaupanje. Torej, ali lahko komisija pripomore k vzpostavitvi zaupanja v finančni sektor? In ali vidite tudi možnost eh, blažjega pristopa, neke vrste kodeksa obnašanja za bankirje? In pa še bolj specifično vprašanje glede kapitalske unije. zanimajo me eh, predvsem eh, informacije za majhna in srednja velika podjetja. Ali to eh, ne vključuje tudi sodelovanje bančno-kreditnih inštitucij, kajti ravno te imajo kreditne podatke za MSP-je? Ja. Strinjam se z vami, da je to vprašanje zaupanja vrednot in standardov izjemno pomembno vprašanje. Rad bi se znašel v položaju, v katerem bo finančna industrija lahko igrala polnopravno vlogo pri financiranju realnega gospodarstva. In jaz lahko k temu pripomorem. Mislim, da trenutna situacija ni dobra. Mislim, da to ni dobro za gospodarstvo, mislim, da to ni dobro za podjetja, mislim, da uh, to ni dobro uh, za ulagatelje. Zato moramo ta problem rešiti. Zato potrebujemo tudi ustrezno upravljanje in eh, moje stališče, ki se mogoče razlikuje od stališča drugih, je, da sicer lahko sprejemamo pravila za izboljšanje okvira za zagotovitev preglednosti in tako naprej, ampak prave vrednote morajo izvirati iz vodstva. Če se odločimo zgolj za regulativni pristop, bodo zadeve postale le bolj zapletene. Vedno več pravnih zastopnikov bo potrebnih za to, da bodo uh, znali tolmačiti vso to zakonodajo, ampak to ne bo vplivalo na spremembo vrednot. Vsekakor pa mislim, da je to eden izmed največjih izzivov, uh, s katerim se srečujemo. In o tem sem se pogovarjal z predstavniki finančne industrije in mislim, da se tudi oni zavedajo, da je to za nje velik izziv. Kar zadeva posojila, kredite za majhna in srednje velika podjetja, mislim, da je to eh, ravno tako zelo pomembna točka. V tem trenutku imajo banke eh, eh, te informacije. V zeleni knjigi proučujemo, ali bi lahko vzpostavili sistem, bolj neodvisen sistem, Eh, informacij eh, o kreditih eh, za majhna in srednja velika podjetja. Ampak pomembno pri tem je, da smo pozorni, da ne vzpostavimo sistema, ki bi bil preveč zapleten. Tako da se ne bi majhna in srednja velika podjetja zapletla v to situacijo. Ne želimo namreč ovirati niti vlagateljev, niti majhnih in srednje velikih podjetij, ampak če želite predstaviti nizozemsko stališče, bi mu z veseljem prisluhnil. Najlepša hvala komisarju Hilu. Mislim, da je bila to zelo koristna in zamenjiva, zanimiva izmenjava mnen. Veliko pomembnih vprašanj smo naslovili in rad bi poudaril tudi, da je nujno potrebno, da nadaljujemo z našim sodelovanjem, um, predvsem pri zagotavljanju storitev za potrošnike. Računam tudi na vašo podporo pri zakonodajnih aktih, ki jih trenutno pripravljamo. Najlepša hvala za vaš obisk. Yeah. Ja, ja, <laughs> colleagues, may I ask you to take seat so we can proceed with our. Prosim, da sedete na svoje mesto, da bomo lahko začeli z glasovanjem. I ask colleague to put into the machine the voting card. Sedaj bomo preizkusili glasovalne kartice in glasovalne naprave. Glasujemo torej. Še vedno številni kolegi niso utaknili svoje glasovalne kartice v napravo. Czech liberals for the moment, one, uh, one that they have. No, pa preštejmo, če imajo vse skupine ustrezno število članov, ki bodo glasovali, konec glasovanja. Okay. Abra. ECR also. EQR. Mr. Lucche, also we have to count. Gospod Lucche, moramo šteti posebej v primeru elektronskega glasovanja. Pozabil je kartico. Torej, najprej bomo glasovali o eh, poročilu gospoda Soroja. Gre za poročanje in preglednost transakcij financiranja vrednostnih papirjev. Pričenjamo z predlogom spremembe 118. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 119. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 120 in 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog A, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti. Bomo preverili drugi del, glasujemo. Yeah, you can, yeah. Two against more, Two against more yes. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog B za proti vzdržani sprejeta. 23 za proti vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog C za proti vzdržani sprejeta. 137 za proti vzdržani sprejeta sprejeto, 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog D za, proti, vzdržani, sprejeto, 141 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 141 bomo preverili, glasujemo. One EPP too many, still one EPP too many? Please. One ELS e ima enega člana preveč. Vote, vote is closed. Yes, two more against, so is rejected. Zavrnjeno. Tremoza in Luke sta proti. Mi moramo prišteti, tako da 27 proti 28 je rezultat. 143 eh, za proti vzdržani zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog E za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. One EPP too many still? Yes, okay. Enega člana ILS e imamo spet preveč. Konec glasovanja. Is rejected. Zavrnjeno. A ne, še dva sta za. Sprejeta. 28 proti 26. Je torej končni rezultat. 32 za proti vzdržani sprejeto. 33 za proti vzdržani sprejeta. 154 je skladen za proti vzdržani. Zavrnjeno. 155 za proti vzdržani. Bomo preverili 155. Glasujemo. 20 pp too many. Okay. Spet en član je le preveč. Konec glasovanja. Moramo še koga prišteti. Zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog F za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 158 za proti. Mislim, da moramo to preveriti. Najbrž je tudi ta predlog zavrnjen, ampak bomo videli. Oziroma sprejet najbrž je. Ja. Še dva za. Spet imamo enega člana ELS preveč, konec glasovanja. Eh, dva moramo prišteti, 28 proti 26, torej sprejeta. 158 je bil to, zdaj pa 35 za proti vzdržani, zavrnjeno 36. 35. Vi ste glasovali proti. Ja, mislim, da smo naredili napako. 35 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Mhm. Vote is closed. Reject. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, proti, Zavrnjeno in prosim, da dvigujete roke. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog G za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti vzdržani bomo preverili 167, glasujemo. One EPP too many. Vidimo, majnega člana je les preveč, konec glasovanja, še dva sto za, sprejeto. 169 za oziroma 168 za proti vzdržani zavrnjeno, 169 za proti. Preverimo. Najbrž je predlog sprejet, ampak vseeno preverjamo. 169. Konec glasovanja. Sprejeto. 170 za proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Glasujemo. No, Še dva sta proti, torej zavrnjeno. 42 za, proti vzdržani, sprejeto. 172 za, proti vzdržani, sprejeto. 44 za, proti vzdržani, sprejeto. 45 za, proti vzdržani, sprejeto. 46 za, proti vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog H z ustnim predlogom spremembe. Najprej bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Mislim, da je bil ustni predlog spremembe zavrnjen, ampak bomo preverili. Glasujemo. One EPP too many. Petimo enega člana je le preveč. Hvala lepa. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj glasujemo o kompromisu. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog 117, glasujemo. spet imamo člana ELS preveč, konec glasovanja. Sta bila dva, ki sta brez glasovalne kartice za, ja, potem je to sprejeto, kompromis I za proti vzdržani. Sprejeto, 203 za proti vzdržani. Zavrnjeno, sedaj kompromisni predlog je z dvema ustnima predlogoma sprememb. Najprej bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe skupine GUE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa drugi ustni predlog spremembe zelenih za, proti. Mislim, da je zavrnjena, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o kompromisnem predlogu J v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj prehajamo k predlogu spremembe 205 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 206 ne, je identičen, 57 za proti vzdržanje sprejeto, 59 za proti vzdržanje sprejeto, 207 za proti vzdržanje zavrnjeno, 66 za proti vzdržanje sprejeto, 67 za proti vzdržanje sprejeto, 68 za proti vzdržanje sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 69 za, proti, vzdržani, sprejeto, 70 za, proti, vzdržani, sprejeto, 216 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani, sprejeto, 72 za, proti, vzdržani, sprejeto, 73 za, proti, vzdržani, sprejeto, 73 za, proti vzdržani sprejeto, 74 za, proti vzdržani sprejeto, 75 za, proti vzdržani sprejeto, 76 za, proti vzdržani sprejeto, 77 za, proti vzdržani sprejeto, 78 za, proti vzdržani sprejeto, 79 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, 217 za, proti, vzdržani, sprejeto, 80 za, proti, vzdržani, sprejeto, 81 in 218 za, proti, vzdržani, sprejeto, 219 za, proti, vzdržani, sprejeto, 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. mislim, da je predlog sprejet, ali da je bil zada sprejeto, 220 za proti vzdržani zavrnjeno, 221 za proti vzdržani zavrnjeno, 83 za proti bomo preverili, glasujemo. Mislim, da je predlog zavrnjen. Člana ELS preveč imamo zavrnjeno. 222 za, proti, vzdržani. Nisem videl rok, torej preverjamo, glasujemo. Spet imamo člana ELS preveč. Še zmeraj. Konec glasovanja is adopted. Sprejeto. 223 je skladen za proti vzdržani zavrnjeno, 224 za proti vzdržani zavrnjeno, 225 za proti vzdržani zavrnjeno, 84 za proti vzdržani zavrnjeno, 226 za, proti vzdržani, zavrnjeno 227 za, proti vzdržani, zavrnjeno 228 za, proti vzdržani, sprejeto. 85 je bil umaknjen, 86 za, proti vzdržani, sprejeto. 230, 231 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 232 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 233 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 234 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 235 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 236 za, proti vzdržani. Zavrnjeno sprejeto 237 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 242 za, proti, proti. Mislim, da je predlog zavrnjen, EKR er je volila proti, torej zavrnjeno. Izvolite preveriti kompromisni predlog K za proti vzdržani. Sprejeto kompromisni predlog L za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani. Sprejeto. 91 za proti vzdržani. Sprejeto. 92 za proti vzdržani. Sprejeto. 93 za proti vzdržani proti vzdržani sprejeto, 94 za proti vzdržani. Bomo preverili 94, mislim, da je predlog zavrnjen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 95 za proti vzdržanim. Jaz bi raje preveril. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 25. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98 za, proti, preverimo, 98, glasujemo. Konec glasovanja. in še dva glasova proti, torej zavrnjeno. Šest za, proti. Torej preverimo. Šest, glasujemo. Sprejeto. En član je le preveč, konec glasovanja sprejeto. 7 za, proti zdržani sprejeto, 103 za, proti zdržani bomo preverili, 103 elektronsko glasovanje. 152 e many. En član ILS e preveč glasuje. Konec glasovanja. Mm, še dva sta za, torej je to sprejeta. 105 za, proti vzdržani sprejeta. 107 za, proti vzdržani sprejeta. 109 za, proti vzdržani sprejeta. 111 za, proti. Preverimo. Mhm. E Spet imamo člana ELS preveč, konec glasovanja, zavrnjeno. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 za proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o spremenjenem besedilu. Poimensko glasovanje glasujemo. No? One EPP too many. Spet imamo člana ILS preveč. One EPP too many still. Še zmeraj. Dobro konec glasovanja. Sedeminštirideset za, tu dva proti, šest vzdržanih, še dva sta za, torej devetinštirideset za. Sedaj pa glasovanje o zakonodajni resoluciji, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 49 za, 2 proti, 6 vzdržanih, isti rezultat. Torej, sedaj pa bomo glasovali še o odločitvi, da pričnemo pogajanja s svetom v skladu z členom 73. Absolutno večino potrebujemo, glasujemo. Poimensko glasovanje. Vote is closed. Konec glasovanja. Petdeset za, pet proti, dva vzdržana. Čestitke poročevalcu. And so we decided to start. Začeli bomo torej s pogajanji in to takoj. Zdaj pa lahko prejdemo na naslednje glasovanje. Osnutek eh, mnenja glede priporočil za Evropsko komisijo, glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe, to tip. Smo pripravljeni. Kompromis A v štirih delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. Preverjamo drugi del. Glasujte, prosim. Ah, Konec glasovanja. 26 plus 2, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani, sprijeto, četrti del za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis B v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti. Preverjamo drugi del, glasujte prosim. Kompromis B. En EPP preveč. konec glasovanja sprejeto. Amandma 25 za, proti vzdržanje sprejeto, 26 za, proti vzdržanje. Preverjamo 26. No, Eni les preveč, ne vem, zakaj imamo vedno preveč. Uh, is adopted uh, amendment 23. Sprejeto 23 za, proti, ozdržani. Preverjamo 23, glasujte prosim.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 kompromis C. Glasovanje po delih prvi je del, kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 31 za proti vzdržani. Ne vidim dovolj eh, rok, preverjamo amantmaj 31, glasujte prosim. Both is closed, one EPP. Konec glasovanja, še en preveč iz e LS, konec glasovanja. Zavrnjeno. 39 za. Proti. Ozdržani. Spremenjamo preverjamo. 39 glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Imamo enako, Luke proti, Tremoza proti, torej zavrnjeno. zdaj smo glasovali v 39, zdaj smo pri kompromisu, da je prvi del. Za. Proti. Imamo še ustni predlog spremembe za. Proti. Vzdržani. Preverjamo ustni predlog spremembe. Vote is closed. Konec glasovanja. dva zraven zavrnjeno. Prvi del brez ustnega predloga za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 50 za proti vzdržani sprejeto, 51 za proti. Preverjamo 51. Vote is closed. Konec glasovanja. Dva dodatna proti, še vedno pa je sprejeto. Kompromis E za proti, vzdržani, sprejeto, amadma 60 za proti, preverjamo 60, glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis v prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 68 za, proti preverjamo 68. Glasujte, prosim. One EPP too many, vote is closed. En LS preveč, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis G za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 77 za proti vzdržanje. Preverjamo 77. Glasujte, prosim. vote is closed. Uh, the vote is closed. Is adopted. Sprijeto. 78 za. Proti. Preverjamo. 78. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis prvi del za proti vzdržanje sprijeto, drugi del za proti vzdržanje zavrnjeno. 87 za proti vzdržanje zavrnjeno, 88 za proti vzdržanje zavrnjeno vzdržani. Preverjamo 88, zglasujte prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno kompromis I za, proti, vzdržani. Sprejeto. 100. 107, zahtevek za ločen glasovanje 107 za. Je v kompromisu I. 107, ločeno glasovanje za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani. Preverjamo 109, glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Plus 1, sprejeto torej. 110 za, proti. Preverjamo 110, glasujte prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. 2 še za, zavrnjeno v vsakem primeru. Z enakim rezultatom, 11 je umaknjen, 12, 112 za. Preverjamo 112, glasujte prosim. Vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 118 za, proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis je prvi del, za proti vzdržanje sprijeto, drugi del za proti vzdržanje sprijeto, tretji del za proti vzdržanje zavrnjeno, četrti del za proti vzdržani. Preverjamo četrti del, guje se izdržal. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Dva dodatna sta proti, zavrnjeno. 128 za, proti Preverjamo 128. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Dva proti, z enim glasom zavrnjeno, 140 za, proti, vzdržanje sprijeto, 141, 142, 144 za, proti, vzdržanje sprejeto. 149 za, proti. Spre, preverjamo 149. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto 150 za, proti.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 Preden zaključim, imam še nekaj sporočil, bom zelo krate, kar zadeva direktivo o plačilih trialog, o PSD2 e za 26. marec, je preklican zaradi nujnih obveznosti Antonija Tajanja, ki je poročevalec na sedmi trialog 16. aprila 2015. Eh, povzetek ukrepov, ki so bili sprejeti na sestanku koordinatorja 10. marca, je del spremljanja dogajanja o majšverk poročilo, glede standardov o finančnih poročilih, to spostavitev sistema zgodnega opozarjanja iz straka Evropskemu parlamentu. Eh, določeno je bilo, da se imenuje stana ekipa poročevalcev in poročevalcev v senci na principu rotacije, ki bo spremljala delo pri IFRS-u. E Naslednji pregled bo 18. aprila. Okvarjali se bomo z poročilom EBE, eh, eh, glede CRR-2, tudi o javni razpravi osnutka smernic. O ustrezni politiki nadomestil v okviru CRD4 in še tehnični standardi o kriteriju za določanje minimalnih zahtev za obveznosti, eh, last, ne, odgovornost pri BRD-u junija 2015 bomo imeli dogodek glede sprožitve platforme drugega cilja. Imeli bomo poročilo INI o trenutnem stanju in nove uredbe o finančni ureditvi, novi okvir za finančno ureditev in kapitalskih trgov. Koordinatorji so se odločili, da bodo pripravili ustno vprašanje za komisijo skupaj z resolucijo osnutkom resolucije glede zelenega, zelene knjige o trgu kapital, kapitala. Tudi sprejem smernic uh, za pripravo investicij, za določanje datumov, za gospodarski dialog z ministrom za finance iz Grčije. 15.16. junija poslali bomo dopis v francoskem finančnem ministru za organizacijo ekonomskega dialoga v prvem polovici 2015. Za 5. maj za javno razpravo, dogovorjen za AFKO, glede novih pravil gospodarskega upravljanja, e, odločili smo se, da ne bomo pripravili proračuna na lastno pobudo glede strategije od 2020 in da bomo imeli strateški dialog z Eurostatom. In še zdaj zadnja točka, koordinatorji so se odločili, da bodo zahtevali eh, dovoljenje za razširitev odbora na 10, eh, za 10 članov. S tem zaključujemo sestanek. V torek 31. marca bomo imeli naslednji sestanek. Zdaj imamo javno predstavitev v četrtek. Naslednji sestanek bo 30. marca. Imeli bomo skupno predstavitev komisarja Moskovisija glede davčnih zadev, torej skupaj z odborom za davčne zadeve, ki bo prav tako pripravil svoje zakonodajne predloge na področju obdavčevanja in potem še sestanek Ekon, torej 31. marca zjutraj in popovdne. Hvala lepa, s tem zaključujem to sejo. Ja. Okay. Thank you.